konec glasujemo jutri. Hvala za opravljeno delo in pozdravljeni še enkrat v parlamentu, gospa Jurova, hvala gospod Katajnen, lahko noč. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu, gre za izjavi sveta in komisije, morebitna izročitev Juliana Assangea pozdravljeni, gospa Sjot, izvolite. Spoštovane poslanke in poslanci, komisarka Jurova, hvala za priložnost, da govorimo o morebitni izročitvi Juliana Assangea. Ko gre za zaščito splošnega javnega interesa, žvižgači opravljajo ključno nalogo, kajti izpostavljajo napačno ravnanje zato si zaslužijo pravno zaščito. Vem, da ste o tem govorili včeraj v okviru razprave o direktivi o žvižgačih. Vsi spremljamo nedavne dogodke v zvezi z primerom Assange. Julian Assange se je zatekel mm, na veleposlaništvo Ekvadorja v Londonu leta 2012, zato ker ni želel, da bi ga izročili švedski zaradi obtožb nadlegovanja in spolnega napadanja. Trdi, da ga bodo na koncu izročili ZDA in mu sodili zaradi tega, ker je objavil na tisoče zaupnih dokumentov. Kakor veste, je 11. aprila Ekvador umaknil azil gospodu Assangeu, zato so ga britanski policisti aretirali. Sodišče ga je spoznalo za krivega, ker je prekršil pogojno kazen. Švedske oblasti so prav tako dejale, da bodo morda spet začeli sodne postopke proti njemu. Naj izpostavim, da svet še ni govoril o morebitni izročitvi Juliana Assangea in nima stališča v zvezi s tem izročitve so v pristojnosti držav članic. Zato je to zadeva britanskega sodstva in notranjega ministrstva. Ampak, še enkrat želim izpostaviti dejstvo, da svet meni, da je zelo pomembno zaščititi žvižgače. Prejšnji mesec sta se parlament in svet posvetila temu, da bi dosegli dogovor o direktivi o žvižgačih še pred koncem tega mandata. Danes ste na plenarnem zasedanju glasovali o besedilu, ki ste ga sprejela oba so zakonodajalca. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo gospa Jurova v imenu komisije. Izvolite, Evropski parlament je komisijo prosil, da poda izjavo o morebitni izročitvi Juliana Assangea iz Združenega kraljestva. Povemo vam lahko, da izročitve med Združenim kraljestvom in ZDA uravnava dvostranska pogodba, dvostranski sporozum in sporozum med EU in ZDA. ZDA in sporazum ne dovoljuje izročitve, če obstajajo sumi, da bi to lahko vodilo do uporabe smrtne kazni. Zato mm, se je sodišče tudi odločilo, da država članica ne sme ugoditi izročitvi, če obstaja tveganje, da bo to vplivalo na temeljne pravice osumljenca. Če se bo Švedska odločila, da izda nov evropski nalog za prijetje po tistem, ki ga je odpoklicala leta 2017 in um, to bi pomenilo, da bi sodišče v Združenem kraljestvu moralo presoditi, ali bo dalo prednost temu nalogu pred zahtevi iz ZDA. Jasnih pravil na tem področju ni, gre samo za seznam dejavnikom, ki jih mora sodišče upoštevati. V splošnem Moram povedati, da Evropska komisija nima pristojnosti, da bi posegala v sodne postopke na sodiščih držav članic. Zanašamo se na neodvisnost in profesionalizem britanskih sodišč. Oni bodo preučili dokaze, ki jih imajo in prav gotovo sprejeli pravo odločitev. Hvala. Hvala lepa. Prvi govornik je gospod Pospišil v imenu ELS. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nekaj želim povedati v zvezi s tem, kar je povedala komisarka. Ne razumem, zakaj o tem govorimo v parlamentu. Gre za kazensko pravno vprašanje, gre za izročitev. Zato obstajajo mednarodni sporozumi. Britansko sodišče in pravosodje bo odločalo, in tudi ameriško pravosodje bo imelo besedo. Pri tem gre za odločitev med dvema pravnima državama. Ne vem, zakaj bi mi morali o tem govoriti. Konec koncev imamo mednarodne sporozume, ki jih morajo pravne države spoštovati. Seveda lahko razmislimo o primeru Juliana Assangea, ampak ne strinjam se s tem, da se s tem zdaj ukvarjamo mi. Ta človek je razkril pomembne zadeve, seveda, ampak to lahko seboj prinese tudi določeno tveganja, zlasti na področju terorizma. Komisija nima pristojnosti, da se umešuje v to in da posega v delovanje pravosodja na ravni držav članic. To bi morali prepustiti britanskim sodnikom. Oni bodo odločali, ali bodo ugodili zahtevi za izročitev ali ne, ali bodo ugodili ameriškemu pravosodju ali ne. Oni bodo odločali o tem. Hvala. Hvala lepa, zdaj po imenu socialistov, gospa Gomeš, izvolite. Hvala lepa, gre za primer Juliana Assangea mislim, da bi morali preprečiti izročitev. Samo tako bomo poskrbeli, da bo Evropa dejansko branila tiste, ki si prizadevajo za resnico in preglednost. Administracija, kot je Trumpova administracija, ni sposobna Assangeu soditi objektivno. Ta postopek bi bil instrumentaliziran in tudi ACL EU in Human Rights Watch pravijo, da se pojavlja tveganje, da Assange ne bi dobil eh, poštene kazni in to bi lahko vodilo tudi do zapora. On je prispeval k temu, da je bila razkrita resnica, naprimer v Iraku in Afganistanu. Tudi v Guantanamo je poskrbel za razkritje razkrival, je, da, razkril je, da so na dan prišle resnice o korupciji tako v Ameriki, kot tudi v Evropi. Objavil je zaslišanja CIE in vse to je bilo objavljeno na platformi Wikileaks. Julian Assange mora seveda odgovarjati na obtožnico na švedskem, ampak postopek mora teči objektivno. Ne smemo ugoditi zahtevi američanov po izročitvi, ne gre zato da bi dobil pravico do azila, ne gre za to, da razkriva umešavanje Putina v evropske volitve in tako naprej. Ne, evropska sodišča so zdaj odgovorna za usodo Juliana Assangea in če želimo zaščititi Assangea, če želimo zaščititi načela, temeljne vrednote v Evropski uniji, potem moramo poskrbeti za resnico in za integriteto. Julian Assange si zasluži našo zaščito in zasluži si, da se mu sodi v EU. Hvala. Ali sprejmete modri karton gospoda Pospišila? Izvolite, gospod Pospišila paní kolegyně já jsem se zájmem. Vaš komentar. Sem nekdani ministr za pravosodje. Zanima me naslednje. Kako se lahko parlament umešava v zadevo glede izročitve? Vi lahko imate svoje mnenje, ampak gre za postopek izročitve. Mi smo pa politiki. Ne moremo zaščititi neke osebe, ne moremo se vmešavati v postopek. Kako boste vi torej zaščitili? Vemo, da nobena država v Evropi ne sme izročati v državo, kjer osebi grozi smrtna kazen. In v ZDA se bi lahko zgodilo prav to, če bi ga obtožili vohunstva, bi mu grozila smrtna kazen. In to je političen in pravosodni argument, zakaj mu ne bi smeli soditi v ZDA, ampak v Evropi. Hvala lepa. Naslednji je gospod Urban Krespo. E. Hvala lepa, predsedujoča. No, prijetje Assangea je bil tamen trenutek v za svobodo medijev. To nas vse zadeva. Informacije, ki smo dobili po zaslugi Assange in eh, Wikileaksa, so nam omogočili, da smo vedeli, do kakšnih mučne prišlo, do kršitev človekovih pravic in tako naprej. In eh, ta prijetje je bilo uh, nezakonito in prav tako so opozorili, do kakšnih nevarnosti lahko pride, če bi se izročilo Sanža ZDA. In danes smo sprejeli eh, zakonodajo za zaščito za zvižgačev in moramo jo upoštevati. Kdor se zoprstavi zlorabam in korupcijam, eh, ne sme potem tega drago plačati, če bomo dopustili, da se Žlena Sanža izroči iz ZDA, potem se bomo odpovedali pomembnemu delu naših vrednot in pravici do informacij, to tega ne smemo dovoliti. Petra Zenesu. Gospa želi v imenu zelenih. No, morebitna izrečitev življenja Sanža ne pomeni le eh, vprašanje usode enega človeka, temveč gre za vprašanje usode demo, dem, demokracije. Moramo zagovarjati svobodo medijev in izražanje in transparentnosti. Kaj je za to gre? Življana Sanž je objavil podatke, ki motijo zlasti glede uh, vojaških zločinov, ki so jih izvali zlasti ZDA. Iz In eh, vlada želi utišati te glasove in mi moramo pokazati, kako zelo pomembna za nas odprta, pregledna in odgovorna demokracija. Danes se ocenjuje njegov pogum. Če bomo podprli to izročitev Žuljana Assangea, bomo jutri izročili vse, ki objavljajo občutljive informacije. To, bomo, to, bo, to bo potem pomenilo, da moramo zaščititi tudi novinarje Le Monde, Špigle in tako naprej. Francija bi morala podeliti azil Julianu Assangeu. Hvala lepa v imenu skupine FDD. Tri minute za Viljama Dartmuta. Hvala lepa. Najprej bom dal en, eno predpostavko in sicer ni dobra ideja, da politiki skušajo vplivati na sodne procese. To je pravzaprav zelo slaba zamisel. Ločitev politike in zakonodaje je osrednjega pomena za zahodne demokracije. V primeru življenja Assanža je bilo tako, da je bil on priprt, šel je na sodišče in je bil obsojen, ker, je bil, uh, ker, ker se ni uh, držal. Um, do, svoje eh, pogojne kazni. In zato eh, eh, bo sedaj prišlo do zaslišanja glede izučitve. To bo potekalo na angliškem sodišču. In to, kar je dejal svet, ni točno. Notranje ministrstvo se ne odloča glede tega. Številni ljudje, tudi jaz, se ne strinjamo z določenimi sodbami v Združenem kraljestvu, vendar no, nobena resna oseba ne more dvomiti v objektivnost britanskega pravosodja. Gospa Gomes in drugi kolegi pa želijo, da bi se politika mešavala v sodni proces. Danes zadnjič govorim o tem parlamentu, vendar se ne strinjam s tem, da bi Vsodni procesi bili politični. To je v nasprotju z zahodnimi eh, vrednotami, to je v nasprotju z vsemi institucijami demokracije, gospod Žoli. Mi kot politiki moramo pravne zadeve glede življenja Assangea pustiti primeru. Kakšen je bil izverni postopek? Zakaj je Zakaj se Assange ni držal pogojnega izpusta? Imeli smo evropski nalog za prijetje, ne strani švedskega sodišča, temveč strani švedskega tožilca. Kljub temu, pa vemo, da pri evropskem nalogu za prijetje ni uh, možnosti uh, izogibanja izročitvi. Veliko se tu govori o človekovih pravicah, vendar socialisti, ALDE, britanski liberalni demokrati, vsi podpirajo ideje evropske superdržave in hkrati podpirajo evropski nalog za prijetje. Njihova predanost civilnim eh, eh svoboščinam je polna hip. Verjetno je to tako tudi v zadevi Assange. Vaša pre predanost civilnim eh, svoboščina se ustavi pri Kaleju. In to vse v imenu še več integracije. Ko bi vse te ljudje ko bi vse ti ljudje še enkrat zadeje premislili, to bi bilo res dobro. Hvala. Hvala. Sedaj pa uh, gospod Kolaglo v imenu Guje. Hvala. Danes smo glasovali za žvižgače. Svet in komisija sta to podprla, vendar mi kot politično telo imamo lahko svoje politično mnenje o dejstvih. Poglejte, kaj se dogaja. Kaj, če bi evropski novinar nekaj napisal ali nekaj razkril glede Irana? če bi Irana izročili, potem je to presedan. In Iran bi lahko potem zahteval izročitev nekega evropskega novinarja ali pa recimo Turčija. Lahko bi ga tudi uh, ugrabili recimo. In kaj boste potem rekli? Kajte, oni bodo rekli, da je kršil uh, um, da je skril neke skrivnosti iz Turčije, Irana in tako naprej. Tako da res ne smete se igrati poncija Pilata, ne smemo križati žvižgačev. Ana Gomeš uh, uh, bi vam rad postavila vprašanje, modri karton. Strinjam se s, s mojim kolegom Kologlujem. Kolo da je to politično telo, imamo pravico do političnega mnenja in to tudi počnemo in pravimo, ne sme priti do zrešitve ZDA in mi pričakujemo, da bodo sodišča v Združenem kraljestvu, ki je zaenkrat še v EU, da se držijo evropske lipstne temelj pravic in na podlagi teh pravnih temeljev mi pričakujemo resolucijo, v kateri bi zapisali, da je treba pripečiti zaščito državi, ki še vedno izvaja smrtno kazen. Ali se strinjate z mano, gospod Kologlo? Popolnoma se strinjam, moramo dati izjavo. Dali smo ogromno izjav o Venezueli, o Turčiji, o vsem. tu pa sedaj govorite o sodnih postopkih. Ali se je sodni postopek uh, spoštoval v drugih državah? Mi podajamo izjave glede tega, zakaj pa sedaj ne bi smeli? Zakaj? Ker je britanska vlada povsem zmedena zaradi Brexita in sedaj uh, britanska vlada zlorablja primera Sanža. To ni prav. Vi ste politik in morate sprejeti stališče. Ste za izročitev ali ste proti njej? Hvala. Lepo bili ste pozvani, imate pravico do odgovora. Izvolite. Predsedujoča, hvala, da ste mi dali besedo, da se lahko odzovem. To je pravna zadeva. Pika. To je pravna zadeva. Če zagovarjate to, da se politiki vmešavajo v pravne postopke, je to povsem razumljivo stališče, s katerim se pa ne strinjam. To je torej nekaj, kar lahko rečete, vendar pa je v nasprotju z delovanjem zahodnih demokracij moramo ločiti izvršno in sodno oblast. To je temeljnega pomena. Hvala lepa, sedaj pa Ana Miranda, ena minuta v enu zelenih. No, potem vam pa dam še eno minuto, izvolite. Naj vas nekaj vprašam, spoštovani kolega. Kaj pa procesi v Turčiji? Ali je prav, če Turčija pravi, to so, so pravni postopki in morate spoštovati sodne postopke v Turčiji in se ne omešavati vanje? Zakaj smo potem sploh sprejeli toliko izjav glede sodnih postopkov v Turčiji? No, predvidevam, da je to retorično vprašanje. Želite odgovoriti? Izvolite le nekaj sekund potrebujem. Ker torej zagovarjate to, da se britanski parlament umeša v sodne postopke. To, kar pa govorite glede Turčije, je, da torej popolnoma se srednje z vašo kritiko Turčije in želim si, da bi naša vlada jasno rekla, da Turčija nikoli ne bo članica EU ne glede na to, ali smo mi člani EU ali ne. Hvala. V bistvu nismo slišali, lahko bi še, še dolgo pogovarjali. Uh, bomo dali sedaj besedo Ani Mirandi v imenu zelenih. V, v ponedeljek sem imela dogovor z Željem Assangem v Londonu, vendar do tega dogovora ni prišlo, ker je bil areteran. In, uh, njemu se krši eh, pravica do azila, azil bi ga obvaroval smrtne kazni in veleposlaništvo Ekvadorja bi ga eh, rešilo pred električnim uh, stolom in pred tem, da bi ga nepravično sodili. S tem je Ekvador pravzaprav kršil načelo uh, azila. Uh, ve se, kdaj je treba podeliti uh, nekomu azil. Gre za nekoga, ki mu je bil podeljen azil, ker je kazal na zločine. In britanski, britanski uh, organi kažejo oziroma se sklicujejo na odločene določbe v nekem sporazumu, vendar to ne pomeni, da je življenje Saš ne bo izročen v ZDA. Združeno kraljestvo ni nikoli dal noben zagotovil glede tega in mi menimo, da so Ekvador, ZDA in Združeno kraljestvo koordinirali prijetje življenja Saša in Julian Assange se ne sme izročiti ZDA. Če se bo to zgodilo, potem bodo vsi preiskovalni novinari um, ogroženi. Hvala lepa. Sedaj bomo začeli s postopkom pritegnite eh, pozornost predsednika. Najprej gospa Konečna, ena minuta. Hvala lepa, gospa. Eh, predsedujoča. Danes smo glasovali za uh, zaščito uh, eh, žvež, žvežgačev in to je nekaj, o čemer smo danes glasovali in naj povem, da vsi veliki uh, škandali od leta 2014 naprej, recimo LuxLeaks, Panama Papers, so bili razširjeni po zaslugi žvižgačo in so bili v zelo jasnem interesu javnosti in res mi je vseeno, če je za vas življen sanš heroj ali izdajalec. To je sedaj sekundarnega pomena. Pomembno je to, da če želimo zaščititi žvižgače, potem moramo zaščititi Assangea lahko se ga le izroči v neko državo, kjer se novinarjev ne šteje za sovražnike ljudi. Hvala lepa. V imenu komisije gospa Jurova, izvolite. Hvala lepa za to razpravo. Rada bi ponovila, da mi popolnoma da se mi popolnoma zanašamo na neodvisnost eh, sodišč v Združenem kraljestvu in pripričana sem, da temeljne pravice in pravica do pravičnega sojenja eh, bodo eh, izpolnjeni. Sedaj pa Evropski svet, gospa Čot. Hvala za to razpravo. Uh, spremljali bomo dogajanje glede gospoda Assanža. Hvala še enkrat za vašo pozornost. Hvala lepa, s tem zaključujem razpravo. S tem smo izčrpali dnevni red za danes. Nadaljujemo jutri ob pol devetih. Dnevni red je bil objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. Zasedanje je prekinjeno. Lahko nočno svidenje.